Okay. Are you ready, uh, to... Ste pripravljeni začeti z glasovanjem? To bo tajno glasovanje. Začeli bomo z gospod Edith Bauer. Glasujemo. you heard anyhow. Rezultat je jasen. 40 za, en glas proti. Zdaj pa Alejandro Serkas. Glasujemo. And the vote is... Konec glasovanja. Tudi tukaj je rezultat jasen, 40 za, en glas proti. Zdaj pa Jean-François Messier, glasujemo. Konec glasovanja. Dobil je 38 glasov dva sta bila proti, dva sta se vzdržala. To pomeni, da smo izbrali vse tri kandidate. Priporočali jih bomo za imenovanje. Dva od njih sta bila včeraj tukaj v našem odboru. Seznam bomo poslali predsedniku Evropskega parlamenta, ki bo sprožil nadaljevanje postopka. To pomeni potrditev na konferenci predsednikov in tudi formalno imenovanje strani predsednika. Hvala lepa. Zdaj pa nas čaka naslednje glasovanje v zvezi z večletnim finančnim okvirom. um, na mestnica predsednika in v tej funkciji razlažam, da so nekateri predlogi spremembe nesprejemljivi, zato ker ne zadevajo vsebine, ki je v pristojnosti odbora za zaposlovanje. Predlogi spremembe 3, 10, 11, 14, 15. 22, 30, 31, 36 in 48. Vsi vlagatelji predlogov sprememb, če želite predloge sprememb, spet vložiti, predlagam, da jih vložite v odboru za proračun, ob seveda podpori ustreznega števila članov odbora za proračun. 31. januar ob 3. je rok za vložitev predlogu spremenja. Gospod McIntyre, izvolite. Predsedujoča. No, to pa me res preseneča. Preseneča me, da ste se tako odločili, kajti to so predloge sprememb, ki smo jih vložili v zvezi s poročilom Pirinski ko smo govorili o mestnem pregledu večletnega finančnega okvira. Takrat pa nihče ni ugovarjal. Uh, ne vem, kdaj smo o tem govorili, ampak uh, razlog je naslednji. Ti predlogi sprememb ne zadevajo vsebin, ki so v pristojnosti odbora za zaposlovanje. Te predloge sprememb je treba vložiti v odboru za proračun. To je razlog, seveda pred sprejetjem odločitve je potekala poglobljena razprava. Torej, če želite, lahko predloge sprememb še enkrat uložite v odboru za proračun. Rok je 31. januar. Nadaljujemo z glasovanjem. Predlog spremembe 8. Kdo je za? Proti. To bomo preverili elektronsko. Glasujemo. And, uh, the vote is Konec glasovanja. Zavrnjeno. 9, kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 10 je nesprejemljiv, predlog spremembe 11 je prav tako nesprejemljiv. 12. Kdo je za? Proti? Vzdržani? To bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. ELS, enega imate preveč. Sprejeto. Predlog spremembe 13, to je za. Proti, vzdržani, zavrnjeno. 14 je ne spremljiv. 15, kdo je za. Proti, vzdržani, to bomo preverili elektronsko, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis A. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 18, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 19, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 20. 20 do je za, proti, vzdržani sprejeto, 21 do je za, proti, vzdržani sprejeto, 22 je nesprejemljiv, zato kompromis J, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis FA, kdo je za, proti, proti, vzdržane sprejeto. Kompromis G, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 27, drugi del. Prvi del je brezpredmeten, torej. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, To bomo preverili elektronsko. Predlog spremembe 27. Glasujemo, konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 29, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 30 je nespremljiv, 31 je nespremljiv, 32 kdo je za, proti, vzdržani sprejeto, predlog spremembe 33, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis B, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto, predlog spremembe 36 je nesprejemljiv, zato 37, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto sprejeto, 38 kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto, 39, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno, 40, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno, 41, kdo je za, proti, vzdržani vzdržane. Sprejeto 42 do je za, proti, to bomo preverili. 42. Glasujemo. Konec glasovanja, zavrnjeno. Z enim glasom večine. 44. 2 za, proti vzdržanje zavrnjeno, kompromis C, kdo je za, a ne, preverjamo predlog spremembe 44. Glasujemo. And, uh, Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis C. Kdo je za? proti vzdržani. Sprejeto. 46, kdo je za, proti, to bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. 23 za, sprejeto torej. 47, kdo je za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 47. Preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 48 je nesprejemljiv. 49. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. Kompromis D. Kdo je za? proti vzdržani. Sprijeto. 54 do je za, proti, to bomo preverili. 54 torej, glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto z 37 glasove večine. 55 do je za, proti, proti, vzdržani. Sprejeto, kompromis E, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Drugi del predloga spremembe 59. Kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Kompromis FB. Gospod predsedujoča, a lahko prosim preverimo? s poimenskim glasovanjem zadnji predlog spremembe. Kompromis FB. Samo trenutek. Poimensko glasovanje je, da preverimo 59. del ali kompromis FB. Kompromis FB. Okay, 11 people must stand up. 11 se vas mora vstati. To bo dovolj. Torej, zdaj bomo glasovali poemensko o kompromisu FB. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 60. Ne. 62. Drugi del. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 63, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Prav preverjamo predlog spremembe 63. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlogi spremem 64, 65 in 56 so brezpredmetni. Predlog spremembe 66, kdo je za? Proti, vzdržani. To bomo preverili. Torej, predlog spremembe 66. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 67 je brezpredmeten. 68 tudi. Kompromis H. Kdo je za? Proti vzdržanje sprejeto. Kompromis I. Za proti vzdržanje sprejeto. Predlog spremembe 69 je prav tako brezpredmeten. Predlog spremembe 71 je za. Ne, prav tako brezpredmeten. Torej 72. Kdo je za? Proti. Vzdržani. To bomo preverili. Elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe. Ena. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Sprejeto. Predlog spremembe 2 je sprejet. Ne bomo glasovali. Predlog spremembe 3. Kdo je za? Proti. Vzdržanje zavrnjeno. 4. Kdo je za? Proti. Vzdržanje zavrnjeno. 5. Kdo je za? Proti. Vzdržanje sprejeto. 6. Kdo je za? Proti. Vzdržanje sprejeto. 7 pa je brez predmeten. Sedaj bomo glasovali o razrešnici 2016, splošni proračun EU, Evropska komisija. Predlog spremembe ena za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Dve za, proti, vzdržani, sprejeto. Tri za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis ena za proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 2 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 3 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 7 za. Se pravi, čujem, predlog spremembe 9 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 10 za, proti, vzdržani sprejeto. 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. 13 za, proti, vzdržani. Bomo preverili predlog srembe 13. Glasujemo. Konzasovanja zavrnjeno kompromis 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog smembe 15 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 16 za, proti, vzdržani, sprejeto. 17 za, proti, vzdržani. Bomo preverili predlog spremembe 17. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Tukaj smo imeli 19 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa bom glasovali v celotnem mnenju, kot smo ga spremenili. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. 39 glasov za, 8 proti in 2 vzdržana. Čestitke poročevalcu, gospodu Rolanu. Gremo naprej. Na razrešnico 2016 Evropska fundacija za usposabljanje ETF. Glasujem B1 za proti vzdržani, sprejeto. Kompromis ena za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe štiri za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Pet za, proti, vzdržani, sprejeto. Šest za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa glasujemo o osnutku mnenja z izglasovanimi spremembami. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto 41 glasov za, 6 proti in 3 vzdržani. Hvala poročevalcu in gremo naprej na razrešnico poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za proračun spet 2016. Začnemo s kompromisom. Ena za proti vzdržani sprejeto, tri za proti vzdržani sprejeto, štiri oziroma pet za proti vzdržani zavrnjeno, šest za proti vzdržani zavrnjeno sprejeto sedem za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa še o celotnem mnenju z izglasovanimi spremembami. Konec glasovanja. Sprejeto je 39 glasov za, 6 proti in 4 vzdržani hvala poročevalcu. Gremo naprej na razrešnico za Eurofound. Preda sem imel ena za, proti, vzdržanje, sprejeto. Kompromis ena za, proti, vzdržanje, sprejeto. Kompromis dve za, proti, vzdržanje, sprejeto. Predlog spremembe 6 za, proti, vzdržani sprejeto, sedem za, proti, vzdržani sprejeto, osem za, proti, vzdržani sprejeto, devet za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis tri za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis štiri za, proti, vzdržani sprejeto, vzdržani sprejeto, kompromis 5 za, proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 16 za, proti, bomo preverili predlog spremembe 16. Glasujemo. Konec glasovanja. 37 za. 12 proti sprejeto, vendar morate res dvigovati roke. Sedaj bo celotno mnenje z izglasovanimi spremembami za oziroma elektronsko se seveda. Konec glasovanja sprejeto, 12 glasov za, 8 proti. Hvala poročevalcu. In gremo naprej na različnico za CD-FOP. Tu imamo le eno glasovanje. Ple do svembe ena, za, proti. Bomo preverili. To je najbolje. Glasujemo o predlogu spremembe ena. Glede CD-FOP-a. Včasih potrebujete res jasna navodila. Vendar to, kar ste na zmagovalni strani, ker imamo 28 glasov proti in 21 za. Hvala. Sedaj pa glasujemo o celotnem mnenju, kot smo ga spremenili. Glasujemo elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto 42 glasov za, 6 proti in 2 vzdržana. Hvala poročevalcu. Gremo naprej. EU OŠA. Stavek 2. Predlog spremembe 1 za proti, vzdržani sprejeto, odsta, oziroma predlasme dve za, proti, vzdržani sprejeto, predlasme tri za, proti, vzdržani sprejeto, predlasme štiri za, proti, vzdržani sprejeto. Sedaj bomo glasovali celotnem mnenju skupaj s premembami. Glasujemo elektronsko. Glasujemo. konec glasovanja. 42 glasov za, 8 proti, sprejeto. Hvala. Sedaj pa gremo naprej. Osnutek mnenja. o enakosti spolov v medijskem sektorju v EU. Poročilo oziroma mnenje Lim Boylan. Kompromis 1 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 11 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 9 za, proti, vzdržani sprejeto. Vzdržani bomo preverili kompromis 9. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 8 se so za, 8 proti in 2 vzdržana. Kompromis 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. Preglasujem 25 za, proti, vzdržani, sprejeto, 26 za, proti, bomo preverili predlog spremembe 26, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 27 za, 22 glasov proti. 27 za, proti, vzdržani, sprejeto. 31 za, proti vzdržani oziroma bomo preverili 31. Konec glasovanja. Zavrnjeno z dvema glasovama razlike. 34 za, proti, vzdržani, sprejeto. Bomo preverili 34. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno z dvema glasovama razlike. Kompromis dve za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis sedem za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 45 za, proti. Bomo preverili predlog spremembe 45. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 31 glasov za. 46 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 3 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 13 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 57 za proti bomo preverili 57. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno.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 Bomo preverili predlog spremembe 61. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 62 za. Proti vzdržani sprejeto. Kompromis 14 za proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 4 za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 10 za, proti, vzdržani, sprejeto, predlog spremembe 74 za, proti, vzdržani, bomo preverili 74. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 76. Prvi del. Je, kdo zahteva glasovanje po delih. Prvi del za proti. Vzdržani sprejeto. Drugi del. Za proti. Vzdržani sprejeto ekonomi spet za, proti, vzdržani, sprejeto. Ekonomi šest za, proti, vzdržani, sprejeto. Prej spremembe 83 za, proti, vzdržani, sprejeto. Prej spremembe 84 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 86 za proti vzdržani zavrnjeno. Bomo preverili predlog spremembe 86. Konec zasovanja. Zavrnjeno. 21 za, 28 proti. Kompromis 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa vodne izjave. 8 za, proti, bomo preverili. Preda smo imeli 8. Konec glasovanja. 8. Zavrnjeno. 9 za, proti, zadržani. Morda je enak rezultat, vendar bomo preverili. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zdaj pa gremo naprej na kompromis 16 za proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa bomo še glasovali o celotnem mnenju, kot smo ga spremenili. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. 12 glasov za, 3 proti in 5 vzdržanih. Hvala poročevalki. Okay. Okay, then we proceed to the next. Nadaljujemo z naslednjo temo. Naslednja točka na dnevnem redu je zahteve za izvrševanje ter določitve posebnih pravil v zvezi z direktivo 96.71 za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa. To je zelo pomemben del eh, uredbe o napotitvah, na kateri delamo. Ko se boste pomirili, bom dala besedo poročevalki. Vendar dam še eno minutko za to, da lahko zapustite dvorano tisti, ki odhajate. No, sedaj pa mislim, da lahko dam besedo poročevalki. Gospe Labadžovi, izvolite. Hvala, gospa poročevalka ni zelo spodbudno začeti govoriti, ko vsi odhajajo. No, zaupamo v kakovost in ne količino navzočih kolegov. No, danes nimamo, ne bomo imeli enostavne razprave, veselim se vaše razprave. Mislim, da bo to zanimiva razprava. Najprej bi se zahvalila komisiji za ta predlog. Uh, glede napotitev cestnih delavcev, kot, tako da je to kot se kot del svežno napotenih delavcev. Kot eh, poročevalko za to mnenje in poročevalko senci za napotene delavce, mislim, da je jasno, da cestni promet potrebuje sektorska pravila. Eh, prevozni sektor je zelo specifičen in ga zato treba tudi posebej obravnavati. Pravila morajo biti enostavna, jasna in lahko izvršljiva zato, da olajšamo uh, delo in zaščitimo delavce v tem uh, sektorju. Uh, presoja vpliva komisije je ugotovila, da uh, na, pravila za, o napotitvi niso skladna uh, z zelo mobilnim delom uh, voznikov in to lahko ustvarja overe za izvajanje čezmenih storitev. V svojem mnenju sem zato skušala še dodatno mm, pojasniti pravila in, in jih poenostaviti. To sta bili moje dve prednostne nogi pri oblikovanju mnenja. Najprej. V osnutku mnenja sem izredno izključila uh, tranzit iz področja uporabe direktive. To pa zato, da imam pravno gotovost. Kajti tranzit ni situacija napotitve. To je sedaj jasno v tem osnutku mnenja. Drugič. Eh, nisem več upoštevala štetje dni, kot to predlaga komisija, kaj ti mene skrbijo pravila, o katerih se še naprej pogovarjamo v splošni direktivi o napotitvah, zlasti ko gre za plačila, ko gre za kolektivne pogodbe, ko gre za dolgoročne napotitve in tako naprej. Vse to je zaenkrat odprto in nejasno in dokler ne bomo zaključili pogajanj v trilogu, ne vemo, kakšna bo situacija po mojem ni realistično, da bi imeli enaka pravila, ki so bila namenjena za recimo gradbeni sektor, da bi jih prenašali v eh, cestni sektor, kajti vozniki lahko delajo v več državah v enem samem dnevu in veliko upravno breme bi bilo, če bi uporabljali splošna navodila za napotitve, eh, ko gre za plače in preverjanih v točnosti. Potem tretjič glede kabotaže. Nasplošno se strinjam s tem, da določene elemente napotitve tu uporabljamo in da izvršujemo direktivo za to vrstne operacije. To boste videli v mojem mnenju. In za konec. Lahko pride do določenih um, konfliktov glede tega, kdaj bo stopila v veljavo revidirana direktiva na potenih delecih in lex specialis. To me res skrbi in res moramo biti previdni glede tega, kako bomo sinhronizirali to, kdaj stopita oba akta v veljavo. Zato menim, da se moramo izogniti zmedi. Če nimamo jasnosti glede pravil, to pomeni, da, ne bi, da bi morali izključiti cestni prevoz iz napotitev. Torej, želela sem si, da bi bil prvi osnutek čim bolj jasen, seveda me pa zanima tudi vaša stališča in kot veste, vsi tri dosjeje, ki bomo danes obravnali, so med sabo zelo povezani. Torej, veliko stvari sedaj odprtih in moramo biti zelo previdni glede, kako jih bomo uskladili. Celotna razprava o vseh treh dosjejih je ključnega pomena. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Eh, Hvala. Gospe Jašli večke ni. Uh, eh, Nadomešče je gospa Košlovška Djadževič. Izvolite. Ah, hvala lepa, gospod predsedujoča. Rada bi se upravičila imenu gospe Jažljevečke. Ima druge obveznosti na polskem, vendar mi je dala sporočilo, ki ga želim prebrati. Spoštovani kolegi, hvala Martini za, eh, njeno, za njen pogum, da se lotila tega zelo težavnega področja torej razvoj pravih eh, pravil za napotitev delavcev v transportnem sektorju. Ta sektor je zelo specifičen, v katerem je veliko mobilnosti in strinjam se s poročevalko, da ravno v tem sektorju potrebujemo jasna izvršljiva pravila, ki jih je mogoče nadzirati. Potrebujemo načela, ki nam bodo omogočila dobro delovanje sektorja ki je vendarle osnova za evropsko konkurenčnost. Z napoticami se ukvarjam že več let in zavedam se, da je to zelo težavna panoga in da se moramo držati določenih načel, vendar ne moramo uporabljati recimo načel, ki jih uporabljamo za gradbeni sektor, ko v, v, se ukvarjamo s cestnim sektorjem. Torej, poročevalka je je izključila mednarodni promet iz pravil o napotitvi. Skupina LS, ki jo predstavljam, je eh, torej ravno o tem govorila glede področja uporabe. To mora, to mora biti načela, ki bodo omogočila pravično obravnavo zaposlenih in da ne bomo prišli v situacijo, ko za voznika hkrati velja več pravnih ureditev. Zato menim, da tranzita ne bi smeli vključiti v pravila o napotenih delavcih. E, komisija predlaga tridnevni rok, to je prekratek rok in ne. Menim, da če bi uporabljali to metodologijo, bi tri dnevi pomenili 18 delovnih ur in menim, da prevoz ne bi smeli vključiti v pravilo o dolgoročni napotitvi delavcev. Tu se strinja s vpljavko mnenja. Um, imamo tudi pomisleke glede izvajanja kolektivnih pogodb. V Avstriji imajo prevozna podjetja 50 različnih uh, uh, ureditev za voznike in mislim, da bi to lahko pomenilo veliko pravnega vremena za voznike. No, gotovo bo to vse pokrito podlogi sprememb, ki bodo vloženi. Pomembno vprašanje je tudi izvrševanje nadzor pravil. Mislim, da grejo predlogi Martine v pravo smer in v ELE smo za to, da, so, da je nadzor čim učinkovitejši, pomembno sodelovanje med državami članicami. Uh, moramo ustvarjati elektronski sistem za oddajo vlog na standardnih obrazcih, tako bi lahko čim prej dobili posodobljene podatke. Moramo tudi jasno ločiti med različnimi vrstami inšpekcij. Sicer je težko ločevati različne dokumente. Torej, vse to Eh, je treba vključiti v nadzore v prostorih podjetij. Moramo ukrepiti slovanje v Evropske unije pri oblikovanju mnenja naše skupine bom seveda upoštevala sam mnenje, to je zelo težavna tema, to zahteva veliko odgovornost. Veliko kolegov pozarja na uh, težavo slanatih podjetij, ti eh, na nomadske voznike, na navidezno samozaposlene. In vsega tega ne bomo uh, rešili, če bomo zgolj uporabljali pravila o napotenih delavcih. Ne, če bomo tako ravnali, bomo zgolj vzpostavili nove sive zone. Tako da menim, da moramo najti pravo ravnovesje, to, da bomo zagotovili pravice za naše delavce. Hvala. Hvala. Najlepša hvala. Poročevalke v senci skupine SD ni tukaj, je na poti, ravno pravi čas, gospa Regnar, izvolite. Nekaj trenutkov, da zajamete sapo, potem pa kar. Eh, hvala lepa, gospod predsedujoča, se upravičujem, da zamujam. Bila sem v drugem odboru. Če včasih prehitevamo v tem odboru, je to lahko vir težav. Dobro, povedati sem želela naslednje. Tukaj se pojavlja veliko pritiska na zaposlene v sektorju prometa. V Evropski uniji imamo odprti trg dela, to je skupni trg. To je dobro, tega si želimo, ampak podlaga je seveda spoštovanje minimalnih standardov, kar zadeva zaščito delavcev v delovnem pravu. To je absolutna podlaga za to, da lahko potem vsi uporabljamo ta skupni trg. To je v uvod, kajti vsi se zavedamo, da ko govorimo o delovnem pravu, je seveda treba upoštevati, da obstajajo različni nacionalni sistemi, pogosto gre za konkurenco, ne samo na ravni plač, ampak tudi na ravni nacionalnih sistemov, zato ker so pač sistemi različni v različnih državah članicah. To je potem ključnega pomena, namreč ti minimalni standardi so standardi, ki jih moramo spoštovati in tudi ustrezno nadzirati. To je podlaga za naše delo. Samo zato, da se uvedemo v temo. Zato moramo direktivo o napotitvi delavcev zastaviti tako, da bo veljala od prvega dne naprej, drugače pač spodkopavamo sistem sam to je zahteva, zato da zagotovimo enake možnosti za vse. Po drugi strani pa je to seveda tudi jasen mandat. Namreč odbor za zaposlovanje je to dal kot zahtevo pri sprejetju direktive o napotitvi delavcev. Tako smo izglasovali. Če vprašamo tovrnjakarje po njihovih pogojih dela, lahko vidimo, da delajo v pogojih, v katerih ne bi smeli delati. Plačilo je okrog 3 evre in pol na uro. Delajo 50 ur na teden in pogosto spijo samo v tovornjakih. Nekateri v dvorani si že lahko predstavljate, kako to izgleda v praksi in to so okoliščine, ki niso uredne dostojanstva človeka v Evropi. Sektor prometa je najbolj ranljiv in razmere za tovrnjakarje in tovrnjakarice se redno zaostrujejo. ETF zahteva, da ne bi izuzeli prometnega sektorja iz eh, področja uporabe direktive. Če bomo začeli z izjemami, potem bomo dobili krpanko. Imeli bomo sistem, ki bo šel v absurd. Te izjeme niso izjeme, ampak spodkopavajo sistem v celoti. Mislim, da je v zvezi s tem treba povedati, da tukaj ne gre za konflikt med državami z visokimi in državami z nizkimi prihodki. Ne, gre za to, da ustvarimo poštene in enake pogoje za vse voznike. Sektor prometa je že skoraj v celoti liberaliziran in večinoma tovrnjake vozijo vozniki, ki prihajajo iz delov Evrope, kjer se izplačujejo posebej nizke plače. Zato mora biti naš cilj, da člen 2 zavrnemo, torej izuzetje prometa. Po drugi strani pa moramo okrepiti nadzor glede izvajanja direktive o napotitvi delavcev. To moramo zagotoviti. Hvala. Uh, Najlepša hvala. Gospa McIntyre v imenu EKR. Izvolite. Najlepša hvala. Najprej se lepo zahvaljujem Martini za vstrud, ki ga je vložila v oblikovanje tega osnutka mnenja. Na dosejo o napotitvi delavcev delamo že kar nekaj časa, mislim, da smo vsi že precej seznanjeni s to problematiko. Še posebej me veseli jasnost pristopa poročevalke. To pozdravljam. Še posebej se lahko pridružim izjavi Martini v obrazložitvi in sicer, da predpisi, ki niso jasni in se ne izvršujejo učinkovito, ne vodijo v boljšo zaščito delavcev. Mislim, da je izrazitega pomena, da dosežemo ravnovesje ne le pri tem dosegu, ampak pri vseh prometnih dosejih Zagotoviti moramo torej ustrezne delovne pogoje za delavce na eni strani, po drugi strani pa moramo zagotoviti ustrezno svobodo v smislu prostega pretoka storitev za operaterje čez meje. Gre za vidik enotnega trga, ki še ni bil konkretno vzpostavljen. Enotni trg storitev je to. In moramo biti previdni, ko sprejemamo predpise na tem področju, zato da ne bomo ovirali ponudnikov storitev v tem sektorju. Zelo pomembno je, da podjetja iz vzhodne Evrope lahko izvajo dejavnosti v zahodni Evropi in obratno. Res pa je, da moramo omejiti upravno breme, ki ga nalagamo državam članicam. Obenem pa si ne bi želela, da bi omogočili preveč manevrskega prostora državam članicam, da bi lahko uvajale iz ozadja protekcionistične ukrepe. Potrebujemo svobodo zagotavljena storitev. Imam sicer nekaj težav z določenimi vidiki predloga Evropske komisije, vendar pa menim, da je predlog Evropske komisije dober in sicer, da se uvede dodatne zahteve za države članice glede različnih preizkusov skladnosti, ko gre za cestne preglede in preglede prostorov podjetij. To mislim, da ima lahko tudi določen posledice za nacionalno upravno breme. V tem smislu torej podpiram predlog poročevalke, da moramo zmanjšati nacionalno upravno breme. Vsi mislim, da smo se strinjali glede tega, da je načelo lek speciali zelo pomembno in da moramo poskrbeti za to, da ne bo prišlo do zapletov zaradi novih predlogov v direktivi o napotitvi delavcev. Mislim, da se vsi lahko strinjamo s tem, da bi morali časovnico za ta transportni vidik oziroma sektor vključiti v okvir predpisov lex specialis. Tukaj si ne smemo privoščiti zakonodajni vrzeli. Poskrbeti je treba za to, da bodo napoteni delavci v prevoznem sektorju vključeni v lex specialis, ki ga intenzivno sooblikujemo z Martino pri tem predlogom. Če povzamem, navdušena sem nad delom, ki je bilo upravljeno do zdaj in storili bomo vse v naših močeh, da to podpremo. Najlepša hvala, Patrik Lejarik. Ni ga tu. Nikogar ni torej v imenu Guja Engel. Besedo naj bi potem dobila Teri Rentke v imenu zelenih, ki je prav tako ni tukaj. Nikče ne nadomeščam v imenu zelenih, na to pa Roza D'Amato, EFDD. Izvolite. Grazie, prezidente. Hvala, gospa predsedujoča. Kot je povedala poročevalka, um, do, določbe iz eh, direktive o napritvah niso skladne za cestni prevoz Eh, in eh, v obstoječi eh, zakonodaje je tako, da prihaja do nelojalne konkurence in da prihaja do izogibanja nadzorov. In sicer vozniki na nek način, tako kot napoteni delavci, živijo, preživijo več časa v drugih državah vendar vseeno pa gre za drugačno eh, delovanje pri napotenih delavcih ali pri tranzitih. Tudi pri tranzitu bi, tranzitu bi morali imeti nekakšen prak, Uh, eh, zato, da bi lahko videli, kdaj prihaja do nezakonite kabotaže. Prav tako bi morali čim prej začeti uporabljati pametne tehografe z sistemom GNSS. Tako bi imeli res pravi nadzor na ceste, da bi vedeli, kakšne so razdalje, ki so prevoženi, kakšne blago, ki se privaža, kje je končni cilj. In mislim, da bi takšen nadzor omogočal popoln nadzor uh, delovanja nekega voznika za neko podjetje. In ti podatki bi morali biti na voljo Evropskim organom za nadzor, tako da bi tudi lahko preverili, koliko dejansko podjetja plačajo te voznike in koliko socialnih prispevkov plačajo. Torej, eh, v tej smeri bom oblikovala svoje predloge sprememb. Eh, želimo olajšati delo eh, voznikom, hkrati želimo zaščititi naše MSP-je pred nelojalno konkurenco. Hvala lepa. Thank you. Eh, Dominik. Najlepša hvala, Dominik Marta. Izvolite. Najlepša hvala, predsedujoča. Predvsem pa se zahvaljujem Martini za poglobljeno delo, delo, ki na inovativni način pojasnjuje vprašanje kabotaže. Ampak zavedati se moram tega, da že od leta 2016 Evropska komisija ne upošteva glavnih težav, gre torej za delovne pogoje voznikov, potem tudi upravna bremena za operatere, pa tudi ne lojalno konkurenco, ko gre za vzhodne operatere in zahodne operatere. Evropska komisija se izogiba svoje odgovornosti ko gre za kabotažo, za delovne pogoje in pa tudi za zaščito pravic voznikov. Isti čas vožnje v istem tovornjaku po isti poti, ko se prevaža isto blago, lahko stane od 8 do 30 evrov eh, na evro, ne? glede na to, ali je voznik bolgar ali francoz. To je precejšna razlika stroški v Evropi se razlikuje od 300 evrov do 3000 evrov v smislu mesečne plače. Od 100 tih tovornjakov je torej 30 tovornjakov v prekršku. Na to pa še nadzor. Večina tahografov spremlja le 28 dni prevoza na mesec. Dodatni nadzor je treba okrepiti. Sedež podjetja mora prav tako biti v državi destinacije, če se želimo izogniti goljofijam. Zamude je treba obenem zmanjšati. Naši državljani ne razumejo tega, da potrebujejo tri dneve za to, da dobijo nekatere informacije o tovrnjaku in pa o vozniku na določeni poti. Obenem je sicer mogoče slediti po šilkam preko zemljevidov, vendar pa policija rabi za to veliko informacije več časa. Potrebujemo torej realno časovne informacije. Še nekaj sklepnih besed. Kot veste, si želimo, da bi vse predpise uporabljali na enak način že od prvega dneva naprej. Mislimo pa, da ni nujno, da oblikujemo direktivo za cestni promet. Samo direktiva o napotitvi delavcev bi morala veljati za vse delavce. Sicer bo to proces brez konca, jutri se bomo morda ukvarjali z cvetličarji, potem z gradbeniki in zato bomo imeli ločene direktive. Ta časovni rok treh dni mislim, da bo to kompliciralo upravno breme podjetij, vendar pa se moramo izogniti možnostim goljufi. Tovrnjaki se vračajo v državo izvora ob koncu prevoza. Ali je to res? Če ne, tukaj ne gre za mednarodni promet, ampak gre za nelojalno konkurenco. Potem pa še ta časovni rok treh dni. Mislim, da bi morali uporabljati podatke iz tahografov in GPS-a, ki nam bodo jasno ponazorili, kje se nahaja tovornjak v realnem času. Na ta način mislim, da se lahko izognemo nepotrebnim zamudam pri kabotaži, pa tudi nelojalni konkurenci. Treba je zagotoviti tudi ustrezni tedenski čas vožnje, ne glede na to, odkje prihaja voznik, tovornjak in kje se nahaja podjetje. Najlepša hvala, gospod Prinski, beseda je vaša. Predvid specifikata Najlepša hvala. Gospa predsedujoča. V redice državi členki, vključitelno i v Bolgarija, se prilagat pravila različni od opštite, като това касае както вътрешните, така и международните командировки. Болгарщина, жа, за енкрат ни в езиковном режиму. Но бенега толмачена в болгарщину. Честитки! kljub temu, da Bolgarija predseduje svetu Evropske unije. unije. Dobro, bom pa po angliško. Glede na specifike dejavnosti, ko gre za napotitev delovcev v transportnem sektorju v večini držav članic, vključno z Bolgarijo, tukaj se uporabljajo predpisi, ki so drugačni od splošnih predpisov. In to velja tako za notrne kot mednarodne napotitve delovcev. V tem smislu so poskusi, da se razširi splošni sistem napotitve delavcev skladno z direktivo 96, ne le ne utemeljene, ampak obenem to vodi v potencijalni kaos pri izvajanju in zagotavljanju mednarodnih pošiljk po cestah znotraj Evropske unije. In to povzroča tudi veliko težav za podjetja, za družbe ter nadzorne organe. kar zadeva zakonodajni okvir za standardizirane pošiljke. En prevoznik lahko v času enega dneva prevozi teritorij več držav članic. Tako da se moramo zavedati, da nikakor ne moremo na racionalen način ugotoviti, koliko časa v kolikšnem času in s kakšno dokumentacijo je mogoče dokazati, ali nekdo deluje skladno z direktivo o napotitvi delavcev. Seveda, v razmeru do nacionalne zakonodaje države članice, v kateri se v realnem času nahaja voznik. Zato je popolnoma upravičeno, da sprejmemo, potrdimo, podpremo priporočila poročevalke za spremembe, na osnovi kateri bi izključno izuzeli izvajanje direktive 96 za transitne pošiljke in mednarodne pošiljke. Enako bi moralo veljati tudi za kabotažo. Oziroma ne, za kabotažo bi morali v vsakem primeru uporabljati zakonodajo države članice, v kateri ima sedež dano podjetje oziroma tam registrirano. Popolnoma upravičeno je, da poročevalka Dlabajova glede kabotaže predlaga, da se uporabljajo določbe iz napotitve delavcev oziroma uredbe o napotitvi delavcev. Torej. Takšne predlagane izjeme mislim, da bi omogočale drugačno interpretacijo in izvajanje pravil. Kar zadeva ukrepe za izboljšanje nadzora in krepitev sodelovanja med državami članicami pri izvajanju tega nadzora so predlogi komisije pravočasni in upravičeni. Glede na možnosti in glede na nekatere zbeležene primere zlorabe tahografov, se zdi upravičeno podpreti čim hitrejšo uvedbo tako imenovanih pametnih tahografov, ki bodo bolje zagotavljali skladnost skladno z elektronskimi sistemi in registri v različnih državah. Obenem uvajanje dodatnih zahtev in dokumentacije, pa tudi tega, da to dokumentacijo pri sebi hrani voznik in jo mora na to predložiti pri pregledih, ko gre tudi za kopije delovnih pogodb, gre tudi za dokumente o plačah in tako dalje. Ti ukrepi so popolnoma nesorazmerni in bi jih morali pregledati pri posameznih podjetjih, ne pa pri voznikih. Zato ni logično, da bi cestni inšpektori, naprimer, izvajali preglede, ki so v resnici znotraj pristojnosti delovnih inšpektorjev, v državah članica, kjer ima sedež podjetje. V tem smislu so priporočila poročevalke Dlbajeve dober kompromis. Glede na to, da ne bi bili ti dokumenti na voljo na osnovi zaprosila. Je pa seveda treba dokumente predložiti znotraj razumnega časovnega roka, kar nam daje tudi možnost za prevod dokumentov, pa tudi za uradno potrditev dokumentov. Glede na to argumentacijo načeloma podpiramo pristop poročevalke. Prav tako podpiramo zadevne predloge sprememb. Seveda bom tudi sam predložil določene predloge sprememb. Najlepša hvala, predsedujoča. Hvala vam, se upravičujem za to, da je v izgovornem režimu ni bolgarščine. No, sam sem poskrbel za tolmačenje. To je bilo odlično. Zdaj pa gospa Lopez Fontani. Hvala. Dva komentarja glede na potenje delavcev, ker sem pročeval za tretjo zadevo in bom o tem še govorila kasneje. Glede praga dni in glede poenostavitve eh, direktive za voznike, menim, da tri dnevni rok v koldarskem mesecu ni dovolj, kaj ti ne omogoča dovolj časa vozniku, da se vrne v svojo domačo državo, zlasti v primeru perifernih držav. Poleg tega ta prak pomeni, da bi bil prevoz dražji in s tem bi podjetja imela eh, večje stroške in to bi zlasti prizadelo MSP-je. Tranzit bi morali izključiti. Če govorimo o dnevih, moramo povečati število dni in recimo reči pet ali pa sedem dni, ki mora biti zaporedni. zaporedni in mislim, da moramo jasno povedati, katere zahteve mora imeti za prevozna podjetja in za voznike, potem, ko se preseže ta prak. Kajti ne more biti enako, če neko podjetje napoti enega delovca za eno leto za neko nalogo. Torej, morda je ta predlog poročevalki delik specialis eh, dober. Thank you, Najlepša hvala, gospod Bah. Izvolite. Hvala lepa. Zelo pomembno se mi zdi, da pohvalimo gospod Dlabajevo. Predstavila je dobro osnovo za delo. Nekaj točk, ki jih je omenila, se mi zdi zelo pomembnih. Tudi kolegi so to omenili, namreč pravila morajo biti jasna zato da bodo inšpektori, nadzorniki imeli lažje delo in da bodo svoje delo sploh lahko ustrezno upravljali. Gre za specifičen sektor z zelo kompleksno problematiko, mednarodni promet, nacionalni trgi, kabotaža in nekatera podjetja so Veliki strokovnjaki na področju mešanja vseh teh oblik pre prometa in prevoza, zato da je nadzor težji. Meni se zdi pomembno naslednje. Vse predloge sprememb, tudi v odboru za promet, kjer sem tudi član, moramo zastaviti tako, da izboljšamo nadzor. Te predloge sprememb je treba podpreti. Kar zadeva izjeme, kot kolegico Regnerjevo, tudi mene to moti, ki bomo začeli z izjemami in kje bomo končali z izjemami. Če izuzamemo en sektor, naprimer prevoz, dobro, za mojo državo Luksemburg to ni noben problem. V pol ure je vozilo praktično z enega konca do drugega v moji državi, ampak pri večjih državah je to problem. Problem je, če bi to torej izuzeli. Zato mislim, da se moramo posvečati nelojalni konkurenci. Kje torej obstaja možnost nelojalne konkurence in če ta možnost obstaja, jo moramo poskusiti preprečiti. Ker zadevo izuzetja iz skupne direktive, tukaj se mi pojavljajo pomisleki, lahko bi se pojavil pravni vakum, mislim, da bi morali prevoz blaga po cestah pustiti v direktivi, v posebni zakonodaji, pa bi lahko govorili o seveda specifičnih vidikih tega sektorja. Hvala. Thank you very much. Najlepša hvala, gospa Moja Šrti. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Že kar nekaj časa se ukvarjamo s problematiko napotitve delavcev v tem ali drugem sektorju. Uh, Zahvaljujem se gospej Martini Dabajevi za upravljeno delo. To delo je bilo izredno težko. In sicer je šlo predvsem zato, da naj bi prilagodili direktivo o napotitvi delavcev temu sektorju, torej Lexo Specialisu, gre za transportni sektor. V določenih točkah se strinjam z gospod Labajevo in njenim predlogom in sicer najprej moramo podarjati pomen uporabe načela napotitve za primere kabotaže. Kabotaža pomeni pravo konkurenco za lokalni podjetniški sektor. Ta podjetja morajo imeti enake okoliščine in delavci morajo imeti zagotovljene iste pravice. To je osnova za spoštovanje kabotaže političnega načela, ki ga je podaril tudi Jean-Claude Juncker, torej enaka plača za enako delo na enakem kraju. Prav tako se strinjam s tem, da napotitev ne more veljati za tranzitne dejavnosti, če tukaj ne gre za komercialne dejavnosti na teritoriju države članice Evropske unije. Tukaj ne gre za neposredno konkurenco. Seveda pa vemo, da stvari niso vedno tako enostavne. Včasih se dogaja, da se izvajo tudi nekatere mišljene dejavnosti, dejavnosti mišljene narave in tukaj je zelo težko izvajati to vrstni nadzor. Gre torej za nekakšno sivo območje zakonodaje. Vendar kar zadeva mednarodni prevoz, se ne moram strinjati z mnenjem naše poročevalke, ki jo seveda sicer spoštujem ampak poročevalka si želi izključiti te dejavnosti iz področja uporabe napotitve. Če se izvaja komercialna dejavnost v državi članici, potem morajo tukaj veljati ista pravila za vsa podjetja, obenem se morajo zagotoviti iste plače za delavce. To je cilj direktive o napotitvi delavcev in to mora postati tudi cilj leksa specialist, čeprav je to specifičen sektor. Gre torej za status napotitve, ki omogoča enakopravno obravnavo to je bistvenega pomena, to je temeljnega pomena in to je ravno to, kar si želimo doseči. Torej, status napotitve mora veljati tudi za mednarodni prevoz. Komisija predlaga tri, let, tri dnevno zamudo oziroma časovni rok v smislu veljavnosti tega statusa. Evropska komisija mora najti nekakšen kompromis, vendar pa imamo lahko pomisleke glede izvajanja tega ukrepa. Veliko bolj enostavno bi bilo, da bi ta status veljal od prvega dneva začetka veljavnosti. Vse te argumentacije so brez obrazložitve. Vsi v sejni dvorani se zavemo, zavedamo, da nam tahografi dajo vse informacije takoj. Tako lahko dobimo vse informacije po zaslugi tahografov, torej gre torej za informacije, ki zadevajo nadzor vseh tovrnjakov in zato ni nobenega razloga za to, da bi se zapletali v problematiko uporabe te tehnologije, saj nam to tehnologija omogoča že danes. Kar zadeva prenos pravil v nacionalno zakonodajo, mislim, da bi tukaj lahko ostali ali pa se znašli v pravni vrzeli ali vakumu. 22 mesecev že delamo na direktivi o napotitvi delavcev. Dobro se zavedate tega, vi poročevalka, pa tudi predsedujoča. Na Lexus Specialis pa smo šele začeli delati. Ali bomo dokončali s tem delom pred evropskim volitvami leta 2019? Kdo lahko to zagotovi? Nihče. Potrebujemo konkretno dobro besedilo. Morda nam bo to uspelo, morda pa tudi ne. Kaj se bo zgodilo, če Lexus Specialis ne bo? vzpostavljen pred volitvami leta 2019. Kaj se bo zgodilo tudi z našim parlamentom? Kdaj bomo zaključili s tem delom? Gospa predsedujoča, dobro poznate moje stališče glede tega, moramo biti izredno razumni in poskrbeti za to, da bomo izglasovali predpise za lek specialis. To bo torej prenovljena direktiva o napotitvi delovcev, ki bo veljala tudi za ta sektor. Ne moramo torej imeti direktive 96, ki ne bi veljala za celotno Evropsko unijo, ko gre tukaj za take vrzeli v plačah. Ne moremo ohranjati situacije, kot je danes. Torej, da, leksus specialis, ampak moramo počakati na jasno situacijo, ki bo omogočala ustrezni nadzor. Najlepša hvala, predsedujoča. Thank you, madam Moran. Najlepša hvala, gospa Moranša Te. Gospod Kalve Šomon je bil naslednji na seznamu, vendar ga ni tukaj, kar pomeni, da ima besedo gospa Šojdrova. Pani predsedkinje, um, ja bih se htjela takaj vyjadžiti. Eh, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Tudi jaz sem želela pokomentirati osnutek mnenja poročevalke. Osebno podpiram stališče poročevalke, Prav tako so mi všeč predlogi sprememb. Prvi vidik, ki naj bi ga spremenili, so pravila, ki veljajo za napotene voznike. Mislim, da so to pozitivne spremembe. Tukaj se bomo osredotočili predvsem na varnost voznikov, na ustrezne socialne pogoje in pa nadzor. V tej razpravi nihče ne postavlja pod vprašaj tega, da bi si želeli bolj učinkovito čez mejno direktivo in nadzor. In pripriča sem, da bomo te predloge lahko pravilno uporabljali. Potem pa drugič, sektorski predpisi. Glede tega sem nekoliko razočarana. Komisija že od začetka razprave, tako kot mi, poudarja, da potrebujemo lek specialis. Potrebujemo torej sektorsko specifično zakonodajo za transport. Pri tej razširitvi pa se omejujemo le na ta tridnevni časovni rok. Razprava se torej sredoča le na teh tri dni. Moramo pa najprej razmišljati tudi o tem, kako bomo to izračunali in kaj to pomeni za celotni sektor. V vsakem primeru podpiram podaljšanje tega časovnega roka, tako da bomo dejansko lahko na ustrezen način zagotovili mednarodni prevoz. Bom pa seveda uložila tudi svoje predloge spremem. Hvala. Thank you, Mr. Hvala lepa, gospod Balas. Najlepša hvala, gospod predsedujoče. Ne smemo pomešati več različnih vprašanj. Delo prevoznikov je dvojno, najprej gre za sam transport, potem pa tudi komercialne dejavnosti. To sta dva ločena vidika. Glede tega prvega mislim, da je gospod Labajeva opravila dobro delo, tukaj gre za vprašanje kabotaže pri kabotaži gre res za komercialne dejavnosti in zato moramo imeti v tem primeru jasno zakonodajo v smislu napotitve delavcev, ki bo veljala. Pravila iz napotitve delavcev omogočajo tudi ustrezna socialna pravila, ki preprečujejo socialni dumping. Potem pa mednarodni prevoz. No, v tem primeru pa je treba pojasniti, kaj je dejansko prevoz in kaj so komercialne dejavnosti. In tukaj mislim, da bi morali bolje diferencirati obe vrsti prevoza. Včasih prevoznik enostavno prečka teritorij države članice, tukaj torej nima nobenega smisla, da bi tukaj uporabljali nekatere socialne pravice, ki veljajo za to državo članico. Če pa se izvaja komercialne dejavnosti, gre pa tukaj za okoliščine dela, ko je treba zagotoviti enako nadomestilo za isto delo v posamezni državi članici. In v tem primeru bi lahko uporabljali tudi pravila iz direktive o napotitvi delavcev. Potem pa še tahografi to potrebujemo in tako dalje. Mislim, da tehnično gledano vse je izvedljivo, le politične volje nam danes manjka. Če se bomo zdaj osredotočili na to, da potrebujemo neke pametne tahografe, nove generacije, zato da bomo dobili pozitivne rezultate in tako dalje, mislim, da gre tukaj le za politične izjave. Gre predvsem za to, da nočemo že danes socialno gledano urediti transportnega sektorja. Treba je izraziti konkretno politično voljo. Potem pa še nekaj sklepnih besed. ta časovni rok, gospa Moron Šrtje je to ustrezno pokomentirala, ne sme priti do pravne praznine. Takoj, ko bo izglasovan konkreten lek specialis, mislim, da mora biti to zajeto tudi v ta okvir. In potrebujemo novo, prenovljeno direktivo na poditvi delavcev, zato da bomo lahko ločevali med tema primeroma. Sicer se bomo znašli v situaciji pravne negotovosti. Potem pa še drugo, tukaj se bom navezal na to, kar je povedal kolege, kolega iz ENF. Kaj ste povedali? Borili ste se proti celotni zakonodaji in to je bila seveda tudi vaša pravica, ki želi harmonizirati socialne pravice in pa delovne pogoje. Pravite, da to ni pristojnost držav članic, in da, je to, da je to pristojnost držav članic in ne Evropske unije, seveda spoštujem vaše stališče, ampak danes sprejmamo zakonodajo o napotitvi delovcev. In kar naenkrat tukaj vi pravite, da to res potrebujemo, da je to zelo dobro in da gospod Lobajev ni šla dovolj daleč. Očitno si nasprotujete. Hvala lepa. Moj predlog je, da nadaljujemo z naslednjo točko. Poročevalci, gospod Bah. Sem koga pozabila? Ja, seveda, gospod Labajeva. Morda bo najbolje, da se oglasite. Tukaj seveda pa boste aktivni tudi pri naslednji točki. No, lepo prosim, nekaj odgovorov želim podati. Hvala vsem za prispevke. Zanimivo je slišati različna mnenja, vse skupaj bomo upoštevala ko bomo pripravljali kompromise. Zelo se že veselim predlogov sprememb in tudi dela na kompromisih z poročevalci v senci. Z veliko izjavami se strinjam, z veliko izjavami se ne strinjam, ne bom govorila o tem, s kom se strinjam, s kom ne, to nima nobenega smisla. Samo da vas spomnim na določene elemente. Gospa Regner, obozarjam vas, da smo v odboru glasovali o direktivi o napotitvi delavcev, ki se že sklicuje na lex specialis glede transportnega sektorja. To se je zgodilo v parlamentu in tudi v svetu. Takšna je situacija. Ne moremo reči, da si tega nismo želeli v odboru, zato ker smo tako glasovali. Drugič. Ta problem moramo obravnavati z različnih vidikov, zato sem tudi predlagala tak osnutek, ki je jasen in preprost. Zadeve obravnava z različnih vidikov zornih kotov. Kaj je problem? Vsi ste to izpostavili na različne načine, ampak vsi ste govorili o tem. Borili, boriti se želimo proti nelojalni konkurenci. Se strinjamo? Da. Preprečiti želimo zlorabe. Preprečiti želimo prekomerno birokracijo. Preprečiti želimo elemente, ki vodijo v nelojalno konkurenco, naprimer vozniki nomadi, No, v naslednjem poročilu gospoda Paha bomo o tem govorili. To povzroča nelojalno konkurenco. Tudi kabotaža morda. To ste nekateri omenjali. Vsi se strinjamo, kaj je problem in proti čemu se borimo. V svojem osnutku sem vam želela predstaviti drugačno logiko. Želela sem se umakniti tej logiki štetja dni. Vsi vemo, kako trmasti smo. Če se bomo prepirali o število dni, bodo nek nekateri želeli 3, 5, nekateri 20 in iz tega ne bomo nikoli izšli. Moja logika razmišljanja je naslednja. Poglejmo si, kakšne so problemi, opredelimo mednarodni promet in poiščimo ravnotežje. Strinjam se, ravnotežje moramo poiskati. Ravnotežje med zaščito delavcev in prostim pretokom storitev. Poglejmo, kaj bomo storili, če bomo spreminjali pravila, če bomo zagotavljali birokracijo za podjetja, potem pa ne bomo skrbeli za izvrševanje in ustrezen nadzor, potem ne bomo nikoli izšli iz te močvare. Čez nekaj let bomo spet govorili o tem. Zato sem spremenila perspektivo. Ne gre za število dni, ne gre za to, ali bo zmagal tisti, ki si želi tri dni ali tisti, ki želi sedem dni. Ne, gre za to, kaj želimo storiti za skupni trg. In še zadnji komentar. Hvala, Elizabet, da si to omenila. Začetek veljave. To je velik izziv. To omenjam tudi na začetku. In to sem omenila tudi na začetku svojega prispevka. Vsi, ki delate na različnih dosjejih, opozarjam vas, bodite previdni glede datuma začetka veljave. Tudi kar zadeva revizijo direktive o napotitvi delavcev in lex specialis. In da. Gospod predsedujoča, se še bom oglasila tudi pri naslednjih dveh desetih, ker sem poročevalka v senci, vse skupaj je povezano in mislim, da moramo vse obravnavati kot celoto. Hvala. Hvala. Da, seveda tudi časovnice so tesno povezane med eh, temi dosjeji rok za uložitev predlogov sprememb. Pri tem poročilu je 30. januar predloge sprememb bomo obravnavali takrat. 27. in 28. marca bomo glasovali v odboru Empl, v odboru za promet pa bodo glasovali 15. maja. Časovnica je enaka tudi za naslednjo točko na dnevnem redu. Predlagam, da se kar takoj spustimo v delo v zvezi s to točko, kajte ta dva dosija sta res tesno povezana. Besedo dobi Žorž Bach. Izvolite. Najlepša hvala. Na začetku želim povedati, da ima predlog komisije določene, določena dobra izhodišča, naprimer boljše sodelovanje med upravnimi organi, pa tudi izboljšanje izmenjave podatkov. Pomembno se mi zdi tudi, da zagotovimo, da je čas počitka opredeljen tako, da počivati ni treba samo v kabini, tako je določilo sodišče v sodbi. Tudi zamisel, da se voznik lahko redno vrača domov, je vredna pohvale, čeprav v predlogu komisije ni opredeljeno, kaj to pomeni. Zato sem predlagal definicijo doma, kaj ti. Opredeljen mora biti res dom voznika, ne pa sedež podjetja. Od začetka sem že mnenja, da pravila glede počitka veljajo in da so v redu, če jih seveda ustrezno izvajamo. Zato sem v mnenju predlagal, da obdržimo trenutno pravila glede počitka. Prav tako sem poskusil, da bi pozitivne elemente združili z namenom izboljšanja pogojev dela voznikov, s tem bi izboljšali tudi varnost na cestah, seveda pa ne želim omejevati prožnosti podjetij. To pomeni, da bi lažja gospodarska vozila Mm, lažja od 3,5 ton, spadala v to direktivo. Spadala bi v to direktivo, če se uporabljajo več kot 100 km stran od sedeža podjetja, zato da lokalnih voznikov ne obremenjujemo. Predlog komisije glede kompenzacije za počitek to bi lahko povezali uh, le s počitkom 45 ur ali več in po petih tednih morajo imeti počitek vsaj 66 ur. Ta podaljšani počitek 45 ur ali več mora biti doma ali na drugi lokaciji, ki si jo izbere voznik. Gre za predlog spremembe 11. Mislim, da je to realistično da od podjetij zahtevamo, da delo organizirajo tako, da so vozniki vsaj vsakih pet tednov doma. Pomembna točka je tudi datum, od katerega mora biti vsako vozilo opremljeno s tahografom. O tem smo govorili že v prejšnjem poročilu. Zelo pomembno je, da poskrbimo, da se bo ta instrument uporabljal tudi v prihodnosti, govorimo o tehnološki revoluciji, digitalizacija se pojavlja povsod in velike težave imamo z uvajanjem inteligentnih tahografov. Zato je 15. juni 2019 datum, ko naj bi te naprave bile nameščene v vozila dober čeprav imamo prehodno obdobje 15 let, trenutno v direktivi, jaz pa predlagam, da to skrajšamo na 5 let. To lahko storimo tudi v povezavi z odpravo birokratskih bremen za podjetja, voznike in nadzorne organe. In na ta način bi delo tudi občutno poenostavili. Še nekaj se mi zdi pomembno, gre za krepitev člena, kjer je navedeno, da podjetja ne smejo plačevati premi ali dodatkov. Zaenkrat je ta prepoved veljala le, če bi to plačilo predstavljalo nevarnost za varnost na cesti. Zaenkrat se to ni izkazalo kot eh, možnost, kot da bi bilo to mogoče nadzirati, zato so podjetje to vseeno izkoriščala. Veselim se sodelovanja za poročevalce v senci in eh, veselim se dobrega dela. Mislim, da bi bilo dobro, če bi zastavili dober pristop in da bi dosegli dober rezultat za podjetja, delavce, nadzorne organe in tudi, kar zadeva varnost na cestah. Hvala. Thank you, Mr. Bach. Eh, Hvala, gospod Bach. Zdaj pa poročevalci v senci, gospod Ule Kristensen, izvolite, beseda je vaša. Hvala, gospa predsedujoča. V splošnem želim povedati naslednje. Če ne bomo izboljšali pogojev dela v prometnem sektorju, potem ne bomo oblikovali privlačnega sektorja, ki bo privlačil kvalificirano delovno silo v prihodnosti. Zato se tudi jaz zahvaljujem poročevalcu za ta doseg, gospodu Bahu. Mislim, da je upravil dobro delo do sedaj v zvezi s tem dosjejem. Strinjam se z večino predlogov sprememb, ki jih je predlagal. Zato bi pri številnih primerjih tudi sem jaz vložil podobne predloge sprememb, ampak pri nekaterih točkah bi šel še dlje od gospoda Baha. Dve točke lahko omenim kar zdaj. Pametne tahografe bi, po mojem mnenju, bilo treba uvesti čim prej. Pametni tahograf je zelo pomemben za izvrševanje pravil in ne vem, zakaj tega ne bi v celoti uvedli že do leta 2021. Prav tako moramo poskrbeti, da bodo podjetja plačala delavcem za vrnitev domov, zato da ne bodo vozniki kar ostali v tuji državi. Če sklenem, mislim, da lahko pričakujemo močne kompromise v zvezi s tem dosejem, tako bomo izboljšali pogoje dela in varnost na cesti povsod po Evropi in tudi sam se že veselim sodelovanja z drugimi poročevalci v Senci. Hvala. Hvala, gospod Zlotovski iz EKR. Izvolite.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 Vsi si želimo, da bi vozniki bili spočiti, kajti samo na tak način bodo vozili varno. Ampak vedeti moramo, da je ta sektor zelo občutljiv zaradi upravnih bremen in to pomeni, da se zaradi tega pojavljajo večji stroški in tudi večje časovne omejitve. Gospod Bach je opozoril, da povsod po Evropi primankuje parkirnih mest po mnenju združenja FEDA, gre za združenje upraviteljev parkirnih mest, v Nemčiji primakuje 31 tisoč parkirnih mest. To pomeni, da bo trajalo več desetletij, da zagotovimo dovolj parkirišč v Evropi. To pomeni, da ne moremo čakati več desetletij, da uvedemo ustrezna pravila. Možnost tedenskega počitva, počitka v kabini je ključnega pomena. To je še posebej pomembno pri vožnji na dolge razdalje, kajti vožnja na dolge razdalje je ključnega pomena v skupnem trgu spanje v kabini ne sme biti prva izbira, ampak mora biti vse eno možnost. Drugo vprašanje je najdaljši čas na cesti in vprašanje obvezne vrnitve domov, zato da se spoštuje tedenski čas počitka, ki je daljši od 45 ur. Poročevalec je spremenil predlog komisije in edina negativna stvar je bila obvezna vrnitev domov. Z vidika držav na obrobju je to preveč restriktivno. Morda bi bila boljša rešitev šest zaporednih tednov in voznik bi moral imeti svobodno izbiro glede tega, ki želi počivati. Naslednje vprašanje je veljavnost teh pravil za lahka gospodarska vozila, ki so lažja od 3 ton in pol. Ta vozila uporabljajo predvsem MSP, to bi za njih pomenilo veliko upravno breme in to bi tudi dvignilo stroške poslovanja. In še eno vprašanje je skrašanje obdobja za uvedbo pametnih tahografov. Dogovor, ki smo ga dosegli, je bil težak kompromis, zato je zdaj težko sprijeti poskuse, da bi to spremenili. Po mnenju strokovnjakov, takšne naprave ne rešijo vseh težav in stroški namestitve so tudi velik izziv, še posebej za majhna prevozna podjetja poskus spreminjanja predloga komisije je zato po mojem mnenju neutemeljen. Strinjam se z gospodom Bahom, ko pravi, da je glavni problem, ki ga moramo rešiti, zato da bi sektor postal varnejši in bolj privlačen, ta, da rešimo vprašanje parkirišč. Prav tako moramo zagotoviti cenovno dostopno namestitev za voznike dolgo časa bo trajalo, da bomo poskrbeli za to. Na začetku bo to predstavljalo preveliko upravno breme za podjetja, še posebej obje, podjetja na robu Evropske unije. Stroške bodo podjetja prenesla na potrošnike. Naša skupina bo uložila ustrezne predloge sprememb in prepričan sem, da bomo na koncu našli dober kompromis. Hvala. Hvala lepa. Martina, povsod se pojavlja vaše ime. Dobro je, da so ti dosedi tako med seboj povezani. Hvala gospodu Bahu za predstavitev in osnutek mnenja. Kakor sem dejala, mislim, da bi se res morali tukaj ukvarjati z vprašanjem voznikov nomadov, naprimer. Ampak naš cilj bi moral biti, da sprejmemo pravila, ki so izvedljiva tudi v praksi. Zato mislim, da moramo res delati na tem, da bodo pravila izvedljiva v praksi. Hvala, gospod Bah, da ste govorili o tem problemu spanja v kabinah. Tudi drugi so govorili o tem. V mnenju ste povedali, da ni dovolj ustrezne infrastrukture. Dokler infrastrukture ne dobimo, mislim, da je nerealistično prepovedati spanje v kabinah. Priporočamo lahko le spanje zunaj kabine, če je ta možnost seveda na voljo. Poskrbeti pa je treba za infrastrukturo. Po mojem mnenju bi to moralo biti samo stvar, ki jo priporočamo. Tudi kar zadeva vrnitev domov, glede tedenskega počitka. Predlog komisije je bil preveč strok. Voznik se mora imeti možnost vrniti tja, kamor želi. Tja, kjer želi živeti. Ampak podjetje ne sme biti zavezano k povračilu stroškov na izbrano lokacijo. Ampak voznik si mora izbrati, kje živi. Zato moramo govoriti, ali je dom kraj stalnega bivališča ali kraj sedeža podjetja. To moramo res preučiti. Ne vem, ali je dobra zamisel, da področje uporabe uredbe razširimo na prevoz blaga z lahkimi gospodarskimi vozili, lažjimi od 3 ton in pol. Mislim, da bi morali biti bolj realistični glede dela in počitka voznikov, zato podpiram štiritetensko referenčno obdobje komisije. Prav tako mislim, da bi morali biti bolj koherentni in jasni. Štiritetensko obdobje bi morali obesti tudi glede vrnitve voznika nazaj na sedež komisija predlaga tri tedne. Da bo vse skupaj bolj koherentno in jasno, mislim, da bi morali posod imeti štiri tedne. Veselim se že sodelovanja z vami. Mislim, da bomo lahko vse skupaj dobro pripeljali do cilja. Hvala. Palo malo bez premehov, izvolite. Hvala lepa, predsedujoča. Najprej hvala poročevalcu za opravljeno delo na tem mnenju rada bi povedala, da se popolnoma eh, strinjam s tem, kar pravi gospod Bah. So pa določene zadeve, ki bi jih lahko še izboljšali. Mislim, da je nujno okrepiti izvrševanje obstoječe zakonodaje, ko gre za vožnjo in čas počitka. Potrebujemo več nadzora in več eh, sankcioniranja. Mislim, da ni treba nujno spremeniti eh, časa vožnje in počitka. Sistem deluje, vozniki so ga sprejeli in v posvetovanju se ni izkazalo, da bi prišlo do kakšnih težav s tem referenčnim dobem dveh tednov, zato ne razumemo, zakaj je treba to dobe podaljšati na štiri. Zakonodaja mora biti takšna, da 45-urni tedenski počitek poteka zunaj kabine, v primernem uh, kraju, kjer so tudi primerne infrastrukture. Kraj počitka mora biti varen in mora imeti najboljše možne inštalacije. Mora imeti jasno definicijo doma in to mora biti kraj. Uh, Eh, kjer ima voznik stalno bivališče, ne pa kjer je sedež podjetja. Potrebujemo eh, pravno normo, v kateri bomo zapisali, da je eh, zaposlovalec tisti, ki plača strošek vračanja domov. Za izvrševanje te direktive je nujno prava pametnega tahografa. To je treba nujno začeti izvajati, zato da bi imeli močnejši nadzor zlasti, ko gre za čas vožnje počitka, pa tudi za nadzor čezmenih premikov voznikov. Nasplošno menimo, da gre predlog v pravo smer in rada bi izpostavila, uh, torej, da gre za zelo ustrezno mnenje. In usmerito. Hvala. Hvala, gospa Lambert, v imenu zelenih. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoča. Govorim v imenu Karime Deli, naše poročevalke v Senci. V imenu zelenih se zahvaljujemo poročevalcu za odlično opravljeno delo. V osnutku je jasno, da se zavedamo, da je vprašanje res pereče in da bodo posledice hude, če ne storimo nič. Predlog poročevalca je, da imamo pravila, ki so konkretna in učinkovita in da so pravila takšna, da jih lahko tudi ustrezno izvajamo. Zato se strinjamo, da bi bilo treba čim prej uvesti digitalizacijo v ta sektor. Digitalni tahograf potrebujemo čim prej. Gre za nadzor zakonodaje, pa seveda tudi za varnost na cestah, varnost na cestah za vse, ne samo za voznike. Podpiramo tudi predlog, da razširimo področje uporabe besedila na lahka gospodarska vozila, kaj ti. Lahka gospodarska vozila se zdaj uporabljajo na mesto težkih gospodarskih vozil, zato da se podjetja izognajo spoštovanju pravil, to je res nespremljivo in tudi polme 100 km podpiramo omenili ste, da vozniki ne smejo počivati v kabinah v času rednega tedenskega počitka. Tudi mi menimo, da ni dovolj infrastrukture za to, da bi zagotovili kakovostno namestitev za voznike, ampak zagotoviti moramo tudi, da se bodo vozniki lahko vrnili tja, kamor želijo, zato da počivajo. Omeniti je treba tudi voznike nomade, ki so več tednov ali mesecev na poti. In mi v odboru za zaposlovanje se moramo potruditi, da bomo zaščitili delavce pred zlorabami in izkoriščenjem in zato bomo tudi v to smer uložili predloge sprememb. Hvala. Rosa Damato. Hvala, Rosa Damato, izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Kaj zadeva čas vožnje in čas počitka voznikov? Uh, gre za to, da moramo zagotoviti večjo zaščito voznikov in s tem tudi za večjo varnost v cestnem prometu. Zato bom dala predloge za izboljšanje tega predloga. Pravočasna uveljavitev pametnih tahografov nam bo omogočila, da bomo sprejemali ukrepe za to, da se bodo preverjali tedenski časi vožnje, počitka in tako naprej. Zato moramo zmanjšati rok, v katerem bodo ti tahografi obvezni na vseh vozilih. Torej, pri počitkih je uh, treba predvideti možnost vrnitve domov. Poleg tega morajo uh, vozniki imeti na voljo inštalacije, kjer bodo lahko varno prespali in kjer bodo imeli urejene sanitarije, prav tako potrebujejo varnost. Eh, in vozniki se, bi se lahko, bi lahko morali imeti možnost, da se odločijo, ali bodo spali v kabinah ali v teh možnosti na mestitvah. Moramo zagotoviti dostojanstvo za njihovo delo. Torej, v prihodnih nekaj dni bom predlag, pre, uložila predloge sprememb v tej smeri. Hvala. You, Hvala, gospod Dominik Marta. Merci, madame le président. Hvala, gospa predsedujoča. Kaj zadeva čas vožnje in čas počitka voznikov, tovrnjakov, naj povem, da se strinjamo s predlogi poročevalca gospoda Baha. E, Kaj zadeva skrajšanje časa na mestitu pametnih tohografov, naj povem, da e, je rok 2024 precej oddaljen In mislim, da je smiselno vključiti tudi lahka gospodarska vozila, ko vozijo zunaj pol mera 100 km svojega sedeža. Kaj ti podjetja morajo tudi organizirati eh, delo voznikov tako, da se lahko vozniki vrnejo na svoj sedež, na svoj dom in se spočijo v času tedenskega počitka. Naj spomnim, gospod poročevalec, da nobeno poročilo jasno ne navaja obveznosti podjetij, da morajo pokriti stroške namestitve ali uh, poti na kraj tedenskega počitka. In ta tedenski počitek mora potekati zunaj kabine, bodi si v hotelu, bodi si na svojem domu. In mislim, da je dobro, da bomo prepovedali počitek v kabini, ker bomo s tem preprečali, s tem bomo preprečali stalno kabotažo, ki ubija naše podjetja in uh, naše voznike. Hvala. Thank you. Hvala. Nekaj imen še imam na seznamu, gospa Lope Fontanje. Mikrofon. Hvala. Žož Bah je opravil lično delo. v eh, precejšnji meri se strinjajo s tem, kar piše. In mislim, da moramo dati na voljo ustrezne prenočitvene zmogljivosti z ustreznimi infrastrukturami, vendar to se žal ne dogaja, tega nimamo trenutno. In če bi prepovedali uh, počitek v kabini, bi bilo nesorazmerno, zlasti, če ni neke uh, alternative na voljo. Torej, mislim, da bi morali biti uh, fleksibilni, dokler ne bomo imeli varnih inštalacij oziroma namestitev za voznike. Prav tako se ne strinjam s predlogom spremembe 4, da bi vključili lahka gospodarska vozila, ki delujejo v polmeru več kot 100 km od sedeža podjetja. V mojem eh, mestu, ki je največjih logističnih eh, centrov v Španiji, imenuje se Saragosa. transportno podjetje, ki ima sedež v tem mestu, bi lahko bila vključena v področju uporabe te direktive, glede na to, v, katero, v kateri kraj v tej isti, v tej isti provinci gre. Torej, zato menim, da bi morda morali se dogovoriti za kakšno drugo razdaljo. In potem Eh, lokalni regionalni prevoz, ki uporablja vozila lažje 3,5 tone. Mislim, da uh, jih ni treba vključiti tudi direktivo, ki vključuje mednarodni promet. Kar zadeva pametne tahografe, mislim, da uh, čim prej, ko jih bomo uvedli, tem bolje bo za vse. Hvala, gospod Pirinski. Izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Tudi jaz se strinjam, da je poročevalec upravil dobro delo in uh, mislim, da to predstavlja dobro podlago za zaključek dela na to temo. Štiri stvari želim povedati. Prvič, kar zadeva referenčno obdobje za izračun tedenskega počitka. Dobro bi bilo, če bi podprli poročevalca, da obdržimo trenutno obdobje dveh tednov namesto štirih tednov, ki jih predlaga komisija. Zakaj? V dveh tednih dobimo boljše zagotovilo, da bo delavec zaščiten. Če omejimo, izbiro možnosti počitka na dva tedna bo delavec bolj zaščiten, zato ker bi v štirih tednih zagotovili možnost, da se poiščejo nove možnosti kršitev pravil in izkoriščanja delavcev. Če obdržimo dva tedna, prav tako podjetja ne bodo primorana sprejeti novih ukrepov glede reorganizacije, zato ker pač imajo že obstoječe časovnice in poti, kar zadeva rešitev področja uporabe na lahka gospodarska vozila lažje od 3 ton in pol. To po mojem mnenju ni upravičeno. Zakaj? Težko se je iti teže gospodarski prevoz blaga na dolga razdalje z vozilom lažjim od 3,5 ton. Pojavljajo se pomisleki glede kršitev v zvezi s tem. Mislim, da lahko to omejimo, ne da bi se spustili v ta splošni režim. Tretjič, kar zadeva vračilo stroškov vrnitve voznika domov in kar zadeva ureditev, da se bodo vozniki lahko vrnili domov vsak drugi teden. Mislim, da bi to lahko podprli. To ima tudi velik socialni učinek in mislim, da bi morali zagotoviti, da se spreme to določilo, zato da poskrbimo, da se bodo vozniki lahko vrnili domov ali drugam po lastni izbiri. In četrtič, kar zadeva sprejetje pametnega tahografa do 31. decembra 2021, to moramo podpreti, nobenega razloga ni za to, da preložimo uvedbo te opreme. Argument stroškov ni dober, kaj ti stroški so res malenkostni v primerjavi z vrednostjo vozila samega in v primerjavi z opremo v vozilu. Večina novih modelov vozil že ima nameščen elektronski tahograf. To je to, kar sem želel povedati. Najlepša hvala. Hvala. E, gospa Sonde. Hvala, gospa predsedujoča. Tudi sama bi se zahvalila pročevalcu za njegovo delo. Povem, da ga podpiram glede treh ključnih točk, glede prepovedi uh, tedenskega počitka v kabini, drugič glede uporabe pametnega tahografa za vsa vozila od leta 2019 naprej oziroma v nekem razumnem roku. In predlagan rok komisije je predolg. Tretjič, menim, da moramo res preseči pravno vrzel, ki obstaja za mala oziroma lahka gospodarska vozila. Moramo jih vključiti vse določbe svežnja, za prevoz, to je pomembno za cestno varnost, pomembno je tudi za pogoje dela, voznikov in zato, da omejimo situacije, v katerih prihaja do eh, nelojalne konkurence. Hvala. Hvala. Gospod Bah, bi vi morda kaj dodali? Ja, ich möchte vielleicht. Hvala nekaj komentarjev, če mi dovolite, gospa predsedujoča. Najprej hvala za lepe besede. Mislim, da se vsi strinjamo, da bi bilo treba te pametne tahografe čim prej uvesti, kar zadeva pomankanje parkirišč. To moramo obravnavati skupaj z poročilom uvedbe, o uvedbi evro vinjete, šlo bo za zaračavanje, zaračunavanje cestnin. Mislim, da moramo tukaj sodelovati z državami članicami. Pogosto obstajajo pravila, da tovrnjaki ne smejo zapustiti avtocest, čeprav obstajajo v neposrednji bližini možnosti nastanitve. Tukaj morajo biti države članice prožne. Ampak glede parkirišč se strinjam. Kar zadeva vključitev lahkih gospodarskih vozil, pripravljam sem o tem govoriti. Dobro, lahko sem porožen v zvezi s tem, kar zadeva teh 100 km, pa tudi kar zadeva maso 3 ton in pol. Vse, kar je pod tem trenutno ni vključeno in to vozi vodi do tega, da se spremenja poslovni model. Namesto velikih tovornjakov se blago zdaj prevaža z lahkimi gospodarskimi vozili. Vozniki potem spijo 4-5 ur na dejansko klopi za voznikom. To je negativni element, ki ni nekaj postranskega. Ne, to je pravi poslovni model, zadeve se razvijajo v to smer in ko zakonodajalci moramo tukaj gledati v prihodnost in pripraviti ustrezna pravila. Kar zadeva tedenski počitek zunaj kabine ali v kabini, torej vsakdanji počitek je lahko počitek v kabini. Gre za skrajšana oblika, obliko počitka in mislim, da je realistično, da daljši počitek zastavimo tako. Obstajajo že drugačna pravila. Uvaja se skrajšani delovni oziroma skrajšani počitek v povezavi z dodatki. Zato se mi zdi tukaj predlog komisije dober, torej da moramo imeti podaljšen počitek ob seveda ustrezni namestitvi. Dobro, dva, tri, štiri tedne, ne vem, to ni tako pomembno, ampak pravila moramo povzeti in podpreti predlog komisije. Hvala. Hvala lepa. Gospod Bah, komisija, bi vi morda kaj dodali? Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Eh, zelo bogato razpravo ste imeli, zelo konstruktivno razpravo in skazalo vse, kako so te dosjeje med sabo povezani. Imamo torej poročilo gospod Labajove, gospoda Baha in še tretji na dnevnem redu. Eh, sektor prevoza je zelo pomemben za gospodarstvo. Pet milijonov ljudi dela v tem sektorju in res si želimo s svojimi predlogi zagotoviti dobre pogoje dela, dobro delovanje sektorja, enaka pravila za vse in pravična konkurenca. V mislih smo imeli tudi zmanjšanje pravnega bremena za podjetja in potrebo po izvrševanju z jasnimi pravili. Razprave potekajo danes tudi na odboru za promet in pomembno je, da se zavedamo, da so vsi ti dosjeji med sabo povezani. Po eni strani gre za dostop do trga, gre tudi za napotitve, gre za to, da se zagotovi pravično konkurenco, zaščito delavcev. Ta poklic mora biti privlačnejši. Že sedaj imamo pomankanje vzniku na trgu. Prav tako pa je to tudi povezano recimo s cestnimi pristojbinami. S temi pristojbinami bi lahko zredili boljše parkinge, na kateri bi zagotovili boljše pogoje za tedenski počitek. Moramo se tudi boriti proti slanotim podjetjem in moramo tudi ukrepati glede tahografov. Moramo imeti jasne pravila, ki jih je ki ni težko izvrševati. In s tem bi se tudi uh, odzvala na poročilo gospod Labajove, ki je zelo jasno in zelo dobro je uskladila um, sektorska pravila s splošnimi. Komisija lahko le pozdravi širok pogled na to, da potrebujemo specifična pravila glede uh, napotenih delavcev v cestnem sektorju. Mislim, da se glede tega strinjamo, sedaj pa delamo na tem, kako naj bi to najbolje delovalo. Pozdravljamo tudi stališča v poročilu, ki navaja, da bi morali pravilo glede na potitev uporabiti tudi za kabotažo, ker gre za domače operacije, ne pa za tranzitne operacije. No, tu se nekoliko razhajamo, ko gre za mednarodni prevoz. O tem bi se morali še pogovoriti. Strinjamo se z gospod Labajovo, da dolgoročna napotitev se ne bi smela upravljati za cestni prevoz. No, pravila glede dolgoročne napotitve eh, pomenijo, da gre za nekakšno kontinuiteto. Mm, ponujenih storitev v državi članici gostiteljice. To pa ni tako pri cestnem prevozu. Zato uh, se mi zdi, da je prav, da imamo konkretno referenco na to. Še nekaj glede upravnega bremena za prevoznike. Mislim, da je zelo dobro, da določen nadzor gre iz cestnega pregleda uh, tovornjakarja na pregled, kjer je sedež podjetja, ki zaposluje tega tovornjaka in tam je treba imeti čim več podatkov v standardiziranih, eh, na standardiziranih obrazcih. S tem se bo olajšalo delo tovornjakov, ki so ki seveda niso najbolj navdušeni nad administracijo in to tudi njihov glavni namen. Hvala gospodu Bahu za njegovo poročilo, zlasti ko gre za izvrševanje obstoječih pravil in zagotavljanje ustreznih pogojev dela, zato da bi preprečili uh, izkljuvanje konkurence. Komisija sicer tega vodoma ni predlagala, vendar cenimo predloge sprem, ki gredo v smer tega, da bi uh, čim prej začeli uvajati pametne tahografe, s tem se popolnoma strinjamo. Gospod Bah predlaga, da bi jih uvedli leta 2024. V komisiji imamo sedaj študijo, ki poteka in ki proučuje tehnično izvedljivost in stroške uh, namestitve, torej eh, kako v sedanje tovornjake vključiti uh, eh, prihodne pametne tahografe. Ta študija nam bo omogočila ugotoviti, kaj je realistično, ko rečemo čim prej. Torej, da bomo videli, kateri da, datum to lahko bil. Vendar mislim, da bo to blizu Bahovega predloga pač sedaj zbiramo podatke glede tega in to delo sedaj poteka. Torej, eh, tudi zabeležila sem se s mnenje glede lahkih gospodarskih vozil, lažjih od 3,5 tone. To je res, da nov trend eh, prihaja do novega razvoja v sektorju, vendar je ta tendenca zaenkrat še predvsej nova in ne vemo, kako se bo razvijala. V našem predlogu smo predlagali prve korake za profesionalizacijo voznikov takšnih kombijev. Zato imam odločne pomislike glede sorazmernosti tega, če bi dali popolno zahtev glede tohografov za domače operacije. V drugih forumih poteka razprava o tem, da bi ta pravila uporabili za mednarodni transport s kombi, in gospod Bach je uvedel koncept tega, da bi upoštevali polmer 100 km. Torej domač prevoz 100 eh, eh, km, mednarodni prevoz, vsa pravila, le del pravil, torej to je več možnosti, vsekakor pa moramo razmišljati o sorazmernosti obveznosti za ta sektor, ki, je, ki obsega praviloma še manjše MSP-je kot kot eh, ko gre za eh, večje tovornjake. Všeč mi je, da plačevalc um, ehm, predlaga nadomestila za skrajšan tedenski počitek. To bi res moralo prispevati k temu, da bo boljše življenje, boljše koženje vozniko, s tem bo tudi uh, lažje nadzirati njegovo delo in to bo povečalo cestno varnost pomembno je načelo, da, to, da voznik lahko se redno vrača domov. In všeč nam je koncept dom ali nek drugi zasebni naslov. Slišala sem različna mnenja glede tega, kaj je najmilo redno. Dva tedna, tri tedne, pet tednov. Pomembno je, da imamo. Eh, redno vračanje domov, recimo mesečno, kajti eh, le tako bomo lahko uravnavali tak problem nomadskih eh, voznikov. In še nekaj bi menila, če se vi danes niste omenili, vendar imamo to v predlogu spremembe številka 12 in je povezano s plačilom glede na učinkovitost voznikov tu bi rada povedala, da je to zelo pomemben element v, pri nagrevanju oziroma plačevanju tovornjakarjev. Če bi to prepovedali, bi to lahko zelo vplivalo na plačilo tovornjakarjev. Komisija je spremenila ta predlog in smo rekli, da je to dovoljno le, če ne ogroža cestne varnosti. Zato bi rada, da bi eh, res dobro premislili o tem, kako spremeniti obstoječe določbe. Eh, predlog komisije glede tega, da mora delodajalec eh, ponuditi oziroma plačati namestitev, je nekaj česar uh, niste, uh, če se s niste dotikli, torej to je še vedno del predloga uh, v tem poročilu. Hvala. Hvala. Gremo naprej na tretje poročilo na tem področju. Sprememba uredbe za uredbe za prilagoditev razvoju v sektorju. Bom kar dala besedo gospe Lope Fontanje, izvolite. Gracias. Hvala, gospa predsedujoča. S tem bomo zaključili razpravo. Tu gre za tretje mnenje. Vidimo, kakšna je bila sprava pri dveh mnenjih. Vidimo, da imamo veliko nasprotujočih si mnen, in pri meni je enako. Imeli smo že sestanke s počevalci v senci. Upam, da bo šli do dogovora, ker je to pomembno. Moramo zagotoviti svobodo nudenja storitev po cestah, kajti bomo tudi zagotoviti zaščito delavcev in ustrezno varnost. Med državami, celo znotraj samih organizacij obstajajo razlike in upam, da bomo prišli do nekega sporazuma, ker je to ključnega pomena za sektor v vsej Evropi. Rada bi spostavila naslednje. Prvič, ne smemo ustvarjati odvečnih upravnih bremen za MSP, za samozaposlene v Evropske uniji. Nam se da primankuje voznikov in ne smemo še dodatno omejevati tistim, ki želijo vstopiti v ta sektor. Kajti, če bomo omejevali transport znotraj Evropske unije, bo to zelo škodovalo gospodarstvo. Prevoz ustvarja številna delovna mesta in to moramo imeti v mislih. Zlasti, ko gre za voznike, uh, vozil lažjih od 3,5 ton. Po drugi strani menim, da ni primerno, da bi direktiva o napotenju delavcih uporabila za element ocene ustreznosti, kot to predlaga komisija. Mora imeti specifična pravila, bolj prilagojena temu sektorju. Kaj zadeva kabotaža? Ka pri kabotaži gre za to, da družbe lahko izvršujejo medaljni prevoz in da so še naprej donosne. Sicer bi se prevoz bistveno podražil na mednarodni ravni. Potem imamo razpravo o tem, ali bi vključili kabotažo znotraj direktive o delo, napredenih delavcih. Če bi večina bila za to, potem bi morali doseči nekakšen dogovor za to, da bi lahko uh, določili dni, po kateri se treba vrniti domov. Kaj ti? Pomembno je, da se zagotovi vrnitev v državo članico, v kateri ima sed, podjetje svoj sedež torej, da, se, da preprečimo to, da bi nekdo v drugi državi uh, izvajal prevoz dlje časa. Zato potrebujemo tudi boljši nadzor. Če uh, se želimo izogniti socialnemu dumpingu, in eh, slabi delovni varnosti delavcev. To je realnost, ki, ki se dogaja, ki se še naprej dogaja. Vendar to se ne dogaja v večini podjetij, ki izvaja mednarodni prevoz. Zato ne moremo tega potem kar ekstrapolirati na celoten sektor. Vedno smo zagovarjali svobodo uh, izvajanja storitev in svobodo ustanavljanja in ne smemo omejevati enotnega trga. Vendar svoboda ustanavljanja pomeni tudi dejansko navzočnost v določeni državi. Zato moramo imeti učinkovitejši nadzor in bolj pogost nadzor, zato da bomo videli, če neka družba resno vzoča v tiste države, kjer je ustanovljena, zato da se na ta način borijo proti slamatim podjetjem. Govori se veliko o pametnih tahografih in mislim, da je to tudi dobro za boj proti slamnatim podjetjem in za boljši nadzor, tako da se tudi sama strinjam, da jih moramo čim prej vzpostaviti. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Thank you. Hvala. Sedaj pa Sean Simon, izvolite. Thank you very much. Um... Hvala. Hvala poročevalki za njeno odlično delo in tudi drugim poročevalcem v senci za njihov konstruktiven in prijazen pristop. Osnutek mnenje poročevalke vsebuje 24 predlogov sprememb, nekateri lahko podpremo, kar zadeva povečanje nadzorov skladnosti, boje proti slamatim podjetjem. Nekatere bomo težje podprli, recimo predloge sprememb glede napotitev in kabotaže vendar pa sem optimističen in menim, da bomo prišli do kompromisov in da bomo lahko še naprej, ker, kot je dejala Martina že večkrat, vsi se strinjamo, eh, vsi smo se strinjali na naših sestankih počovati v senci, da si želimo sporazum, eh, ki bo tak, ki se bo lahko izvajal na praktični način. Eh, ravni. Torej, to mora biti čim bolj praktični, ne pa ideološki ali teoretični. Naj spregovorimo ene ali dveh predlogih sprejem poročevalke in potem bom spregovoril tudi o naših prihodnih predlogih sprememb. Kaj zadeva slanta podjetja? Veseli mi, da se pripravljaka mnenja strinja z našimi pomisleki in v predlogih sprememb spremem 5 in 6 poziva k koncu slanati podjetje in uh, fiktivnih samozaposlitvah. Vendar naj, ne smemo pozabiti, da uh, slanata podjetja so vključena tudi pri lahkih gospodarskih vozilih in predlog komisije uh, od njih zahteva le dve zahtevi in v nasprotju z pr pr pr um, predlogom spremembe v 30 menimo, da bi tudi mala gospodarska vozila morala se držati vse štirih kriterijev in to je segment trga, kjer prihaja do največ kršitev in zato je kontraintuitivno, da bi izključili ta del trga iz polovice kriterijev. Ocena presoje komisije. Eh, vključuje strošek uskle, usklevanja, vendar to ni vse, kaj ti ocena vsebuje tudi prihranek za sektor med 2,7 in 5,2 milijardi evrov. Torej, tu pride do izravnave. Kaj zadeva eh, zahteve glede finančne zmogljivosti v predlogu 18 poročila, ker predlaga drugačen režim za mala gospodarska vozila. In zanima me, odkot je prišla od te številke, recimo tisoč evrov na lahko gospodarsko vozilo, to mi ni jasno. Potem predlog spremembe 7, 16, 21 in 22. Tu smo razočani, da želi napotitev eh, izključiti iz kabotaže, s tem se ne strinjamo, kabotaža bi morala biti vključena med kršitve napotitve, ki eh, pripeljejo do izgube ogleda. Mislim, da je to med sabo tesno povezano. Kar zadeva nadzor in izvrševanje, vsi se strinjamo, da je izvrševanje trenutno šibko, mora se izboljšati, zato lahko podprem uh, predvsem je 23, da bi povečali nadzor, vendar meni, da bi morali biti še ambicioznejši. Ko bomo predložili svoje predloge sprememb, bomo ustrajali pri uh, začasni nacionalni naravi kabotaže. Pri tem bomo seveda še se držali pravilu svobode ustanavljanja. Moramo skrajšati čas kabotaže dokler nimamo instrumentov, ki omogočajo nadzor. Eh, ali pa moramo morda zdržati obstoječih pravil, moramo zagotoviti, da so dokumenti na vozilu zaradi nadzora, eh, moramo zelo hitro sprejeti elektronske naročilnice oziroma odpremnice. In mislim, da če bomo pametne tahografe uvedli šele 2024, da je to nekaj hitrega, ne, to se nam zdi počasi. In želeli bi si, da bi pametne tahografe uvedli že do konca leta 2021. In veselimo se izsledkov komisije glede tega, kako izvedljivo je to. In če ni, zakaj ni? Moramo izboljšati nacionalne registre podjetij, ki delajo na področju cestnega prevoza. Moramo zagotoviti za to, da imajo družbe na voljo denar za bolniške svojih voznikov in moramo zagotoviti boljše usposabljanje za osebje in potrebujemo boljše sodelovanje med državami članicami. Hvala. You, Sean. Hvala, Sean. Sedaj pa gospa Stevens, izvolite. Dank u wel, voorzitter, beste collega's, goedemorgen. Hvala, gospa predsedujoča, spoštovani kolegi, dobr dan. Najprej hvala poročevalki za, za posnutek mnenja popolnoma se strinjam s tem, da se moramo boriti nezakonitim dejavnostim proti slamatim podjetjem, nevidezni samozaposlitvi. To je ključni izziv, s katerim se soočamo. Transportna podjetja, ki se želijo držati uh, pravil, uh, pa seveda uh, ne smejo imeti uh, ta, te, takšnih težav. Vprašanje pa je, ali so pravila dovolj jasna. Imam pomisleke glede tega. Aktivna osebna navzočnost. To lahko beremo na različne načine. Kar zadeva kabotažo, se strinjam s poročevalko, da pravila mora biti jasna in na voljo. Pozitivno je, da komisija želi opustiti maksimalno število vožen. To je res težko uh, ugotoviti. Kabotaža mora biti omejena uh, na svoj namen. Pomembna je okoljska učinkovitost in moramo preprečiti prazne tovornjake. V majhnih državah, kot je moja, med petimi in sedmimi dnevi lahko storite veliko več. In kabotaža ne pomeni nujno nelojalne konkurence. Hvala. Sedaj pa gospa Dlabajova. Hvala na kratko. Eh, pozdravljam to mnenje, kaj ti Veronika res ste upoštevali to, kar je sedaj res eh, potrebno, torej širša slika situacije. V svojem mnenju ste navedli več dosev, ki so sedaj v obravnavi in že sama sem povedala, da moramo to vse upoštevati, ker so med sabo povezani, torej o napotenih delavcih, o maksimalnem času vožnje in počitka, torej vse to je potrebno, da dobimo širšo sliko cenim to, da ste vključili pomisli glede stroška kapitaža, glede delovanja skupnega trga, glede zmanjševanja pravnega bremena. Eh, dobro, da ste upoštevali poseben položaj MSP in da ste podarili potrebo po nadzoru. Mislim, da imeli zelo plodno sodelovanje na naših sestankih pločevalcev v Senci. Mislim, da se vsi strinjamo, da cestni promet potrebuje posebna pravila zaradi svoje specifične narave. Veselim se sodelovanja v prihodnosti. Hvala. Hvala lepa. Irina Ronja Kari iz GUE NGL, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča in hvala poročevalki za to poročilo. Zelo dobro je, da imamo takšen dialog pri tej zapleteni, zahtevni temi. Vprašanje je, kako zagotovimo, da imajo naši delavci ustrezne plače, ustrezna nadomestila, To je zame zelo pomembno. Prejšnji teden me je poklicalo dansko transportno podjetje, ki zaposluje voznike iz višjih držav in jih plačuje skladno z lokalnimi plačami. In zavedajo se, da bomo obravnavali to temo in želijo izraziti svoje frustracije, kajti res prihaja do zelo veliko nelojalne konkurence strani velikih podjetij, ki. Uh, današnja pravila uporabljajo za to, da zmanjšujejo plače in pogoje dela. In če imate zelo majhno podjetje in oni so tisti, ki želimo zaščititi, oni, da oni lahko pošteno plačujejo svoje delovce, kajti uh, konkurenca večjih podjetij jih izbriše. Potem vprašanje počitka. Torej, uh, če imamo strože pravila, je, je to dobro, kabotaža je nekaj, kar je lahko podaljšek mednarodnega prevoza. Če ste registrirani v neki državi, morate tam delovati. In potem imate seveda tudi pravico do kabotaže v tej državi. In mislim, da bi lahko dovolj le eno vožnjo v okviru kabotaže, ne pa petih ali celo sedmih, kot je do sedaj omogočeno, ker to lahko pomeni nelojalno konkurenco za voznike v tiste države članici. Prav tako potrebujemo obvezen čas početka. Če ste bili na kapotaži, se morate, vrn, se morate vrniti v svojo domačo državo, preden lahko znova tam izpeljete kapotažo. Torej, tu se moramo držati pravil glede na potenje delavcev. Uh, na enem področju, ki smo bolj sklajeni, je pa pri izidih in veseli me, da imate več eh, predlogov za boj proti slamatim podjetjem in mislim, da bi morali imeti kazni za tiste, ki krše pravila. Za konec naj rečem, da je pomembno vključiti več vozil, ne pa manj v ta predlog. Vsi ti predlogi za zvišanje pragov so takšni, da jih mora smeti, mora bi zmanjšati pragove glede teže oziroma mase vozil. Kajti danes uh, veliko družb uporablja ta manjša vozila, zato se lahko izogne pravilom. In ne smemo tega uh, dovoliti, torej, da se ljudje temu izogibajo s pomočjo manjših vozil. Hvala. Veselim se prihodnega sodelovanja. Uh, someone... Najlepša hvala. Bo kdo govoril v imenu zelenih? Ne nikogar ni več med nami. Ali bo kdo govoril v imenu EFDD? Prav tako ne. Potem pa je na vrsti gospod Marta e NF. Izvolite. Ne? Si ne želite besede? Potem pa seznam govorcev, najprej gospa Sonder. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Najprej se zahvaljujem naši kolegici Veroniki Lope Fontanije za opravljeno delo, za že opravljeno delo, pa tudi to, kar bo še storila v prihodnosti, vem, da je to velik izziv. Strinjam se s poročevalko, spoko govori o boju proti nezakonitim praksam, konkretno, ko govori o slavnatih podjetjih. Nujno je, da okrepimo nadzor, in izvajamo učinkovite sankcije v takih primerih. V vsakem primeru bomo delali na predlogu, ki bi si ga lahko zamislili in sicer, da bi vzpostavili merila, na osnovi katerih bi lahko potrdili, ali je neka gospodarska dejavnost dejansko realna v državi članici mogoče bi zato lahko uporabili določene informacije, recimo letni promet in tako dalje. Na to pa še vprašanje kabotaže. Moje stališče je v tem primeru drugačno. Mislim, da morajo tukaj veljati pogoji na potitvi že od prvega dneva veljavnosti in nujno se mi zdi, da omejimo število dovoljenih gospodarskih dejavnosti. Kabotaža je seveda pomembna. Ne smemo tukaj imeti pravne Brazilije, ampak obenem ne smemo odpreti vrat nelojalni konkurenci, ki bi ogrozila naše lokalne voznike. Hvala. Najlepša hvala, gospa Sonder. Gospod Pirinski, izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Tudi jaz se pridružujem čestitkam poročevalki. Skušal bom svoje stališče predstaviti čim bolj na kratko. Najprej učinkovita vzpostavitev in pa vzpostavitev sedeža, tukaj gre za ukrep proti slamnatim podjetjem, to je pomembno, se pa moramo vsekakor zavedati tudi potrebe po uvedbi ustreznega nadzora za mednarodna prevozniška podjetja kot taka in predlagane spremembe vzpostavljajo nekatere zahteve tehnične, administrativne narave, ki zadevajo ta podjetja in menim, da je primerno povdariti ravno to zahtevo, učinkovito vzpostavitev sedeža v razmerju do drugih zahtev. Potem še lahka komercialna vozila. Tukaj obstajata dve plati problematike in lahko razumem to, na kar je upozoril kolega Sean Simon v smislu tega, da se moramo izogniti zlorabi takšnih gospodarskih vozil, ampak obenem ne smemo omejevati dostopa do trga za nekatera manjša podjetja, ki izvajajo gospodarske dejavnosti skladno z obstoječimi zahtevami in uredbami. Med kopico vidikov vezanih na to problematiko. Mislim, da moramo podariti tudi to, kar je povedala Evropska komisija o manjših gospodarskih vozilih. Je treba najti ustrezno ravnovesje med izogibanju zlorabi teh gospodarskih vozil, po drugi strani pa tem, da jim omogočimo, da se udeležujejo delovanja na trgu na ustrezen način. Zdaj pa še sama narava kabotaže kot začasne in ne stalne dejavnosti. Želimo se seveda boriti tudi proti nezakoniti kabotaži. Mislim, da načeloma lahko podpremo ta predlog. Moramo pa biti tudi v tem primeru previdni. Prav gotovo lahko pride do morebitnih kršitev, ki pa so administrativne narave in ne kazenske narave. Pri izvajanju sankcij ne smemo torej delovati nesorazmerno ne bi smeli neustrezno kršiti interesa zadevnih podjetij. Kar zadeva obdobje zahtev glede izvajanja predpisov na potitve, ali menimo, da je to primerno, mislim, da bi morali ohraniti sedemdnevno obdobje ne pa da bi podprli petdnevni časovni rok komisije. Moramo razmisliti tudi o omejitvi števila dejavnosti kabotaže, kot je predlagala Evropska komisija. Na to pa še izvrševanje in pregledi. Veliko razlogov je zato, da poudarjamo potrebo po učinkovitih pregledih in nadzoru. In zato predlog poročevalke, ki pravi, da bi bilo treba podvojiti število na ključnih pregledov v primerjavi s tem, kar predlaga Evropska komisija, utemeljen, upravičen. To bi pomenilo dodatno breme za nadzorne organe, vendar pa je ta predlog utemeljen, sploh če si želimo doseči takšne rezultate. Hvala. Okay, thank you. Uh... Najlepša hvala. Mislim, da smo prispeli do konca seznama govornikov. Pogovorili smo se o treh različnih poročilih. ki so si v marsičem seveda podobna, o tem priča tudi ta razprava. In zato uporabljamo tudi identično časovnico za vsa tri poročila. Rok za predloge sprememb 30. januar opovdne, potem obravnava predlogo sprememb 26. in 27. februar, sprejetje na odboru EMPL 27. in 28. marec, glasovanje na odboru TRAN 15. maja, pa še sprejetje na plenarnem zasedanju zgodaj poleti ali pa pozno spomladi. Hvala za vse vaše pripombe, za predstavljanje stališča. Zelo dobro, da je bila tukaj z nami tudi Evropska komisija, ki je prisluhnila razprava. Naj vsem, naj vse opozorim, da bomo ob pol treh nadaljevali s popodansko sejo. In sicer nas čaka izmenjava stališč z novim predsedstvom sveta. Pogovarjali se bomo z biserom Petkovom, bolgarskim ministrom za delo in socialno politiko. Prosim, da ste vsi pravočasni, vsi vemo, da bo v času bolgarskega predsedovanja obravnavali zelo veliko pomembnih vprašanj, o tem pričajo razprave do zdaj. To bo imelo veliko vpliva na to, kar smo počeli do zdaj v tem odboru in na to, kar bomo počeli v tem odboru v prihodnje. Prosim, da ste vsi zbrani tukaj ob 14.30, ko bo z nami biser petko. Prav tako naj bi potekal peti trialog, o, je potekal peti trialog o napotitvi delavcev, pozno včeraj, pa tudi v nočnih urah. In zato je nastopil pravi trenutek, da se sestanemo z ministrom za delo bolgarskega predsedstva. Se vidimo k malu. No, upam, da bo zagotovljeno tudi tolmačenje v bolgarščino. Bo, da. Najlepša hvala, se vidimo popovdne.